Buongiorno a tutti e a tutte, care colleghe e cari colleghi. Spoštovani kolegi, gospod Karim je zaprosil za besedo. Izvolite besedo. Mr. President, no, no, in July last year, Per cortesia, ascoltiamo l'onorevole Karim. Prosim, da prisluhnite gospodu Karimu. Proceda. Izvolite. Mike's not on. Mr. President, thank you. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Uh, Julijo, julija lansko leto je bil moj dom v Združenem kraljestvu obkrožen z um, nasilneži, z verskimi skrajneži, z orožjem. Moj otrok in pa žena sta bila zelo prestrašena. Zbala sta se za svojo varnost. 12 ljudi je sedaj bilo obtoženih uh, pred kazikskim uh, na sodišču zaradi tega prekrška. Zahvaljujem se odhajajočemu predsedniku Buzeku, ker je obsodil ta dogodek, eh, medtem ko je bil še predsednik. Zahvaljujem se tudi kolegici Emin Boskort za njeno podporo in za podporo večine poslancev Evropskega parlamenta. Zahvaljujem se policiji za to, da je zaščitila mojo družino, kar mi je omogočilo, da sem nadaljeval za svojimi dožnostmi poslanca. In uh, zahvaljujem se tudi um, eh, betanski policiji, da je te kriminalce pripeljala pred sodišče. Kolegi, še danes nimam odgovora za mojo devetletno hčerko, ki me še vedno sprašuje, zakaj se je to zgodilo. Ampak v tej dvorani sedi eden izmed poslancev, ki ta je takrat vsem ponudil ki je takrat podporil te rasiste. Mm, bodite prepričani, da vaš meč nas ne bo nikoli eh, razdelil. Mi bomo ostali združeni in se soočili z vami. Danes govorim ne samo za parlament, ampak za vsakega državljana, ki pravilno razmišlja, za vsakega državljana v moji državi in Evropski uniji. Thank you.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 bivšo premijerko Julijo Timošenko in za predlaganim bojkotom nogometnega prvenstva v letu 2012. Želim si, da bi o tej temi razpravljali na naslednjem plenarnem zasedanju, takrat, ko bomo razpravljali o resolucijah o, človeku, um, o človekovih pravicah v Ukrajini. Ampak pozivam vas k temu, da se ne odločate za bojkot Mi želimo spodbujati demokracijo in človekove pravice v Ukrajini. Vsi, celo opozicija v Ukrajini si želi, da bi bilo nogometno prvenstvo organizirano. Ta tema je zelo aktualna. To, ta nogometna žoga je simbol naše podpore in uh, na tak način želimo izkazati tudi podporo Juliji Timošenko. Ja, veste, tudi jaz bi z veseljem igral nogomet, pravi predsedujoči. Bene. Kare kolege, kari e kolegi, la votat... Dobro, spoštovani kolegi, čaka nas dolgo glasovanje. Želel bi izraziti solidarnost celotnega parlamenta z gospodom Karimom, eh, izražam tudi mojo podporo in pa podporo predsednika Šulca. Naj povem, da je gospod Kolarska Bobinska, Albertini, Leonardi, Sassoli so